je glasovanje v ponastavljenem postopku in sicer poročilo Korhola, razvrščene pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov. Glasujemo poimensko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto z veliko večino. Čestitke, gospa Korhola. Naslednja točka, poročilo gospe Rozbah trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Tudi to je sprejeto z veliko večino. Čestitke, gospe Rozbah. Sedaj pa poročilo Grote, in sicer sklenitev dopolnilnega protokola iz Nagoja in Kuala Lumpurja. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Čestitke, gospod Grote. Sedaj pa poročilo Palone. Javne finance v ekonomski in monetarni uniji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Čestitke, gospod Palone. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospoda Domeniči, bonitetne agencije. Najprej bomo glasovali o prvem bloku. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto z veliko večino. Preostalih devet predlogov sprememb, ki niso kompatibilni oziroma niso dopustni. Potem pa imamo 11 amandmajev FD-ja. Gospa Sharon Bowles pa bi rada najprej besedo. Predsedujoča odboru. Ah, um, um, Hvala lepa. To ločeno glasovanje je dopustno zaradi vsebine, vendar pa bi to kršilo dogovor o prvem branju, ki je bil sprejet v odboru 17. decembra. Zato, ne glede na to, kakšna je vsebina teh amantmajev, priporočam, da glasujemo proti njim. Dobro, glasujemo. Predlog je, da bi glasovali v bloku ali kdo temu nasprotuje. Skupina FD, se strinjate? Presenečenje. Dobro, vi ste tako hoteli. Zanima nas, kako bodo kolegi glasovali o tej zelo pomembni temi. Rad bi spomnil na člen 161, peti odstavek. Prosim za malo transparentnosti. Celo v tej hiši to ne bi škodilo. Naj vas spomnim, da predsedujoči podpira vašo pravico. Glasujemo o drugem amantmaju. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8.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 Zavrnjeno. 116. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kdo je za predlog, kot je bil dopolnjen, proti, vzdržani, sprijeto. In sedaj osnutek zakonodajne resolucije. Glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto z veliko večino. Čestitke, gospod Domeniči. Gospod Svoboda je prosil za besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdi se mi, da je tolmačenje, ki smo ga dobili, čudno. To, kar je povedala Sharon Bowles, ni v skladu s tem, moram reči, da je to tolmačenje nesmiselno. Rad pa bi, da bi prosili odbor za ustavne zadeve, naj prouči to tolmačenje in nam poda svoje jasno tolmačenje. Kajti, če imate kompromis, ne morete reči, glasoval bom za kompromis, dve minuti kasneje pa ne bom glasoval za kompromis. To se mi ne zdi smiseln postopek parlamenta. We, we, we da, s predsednikom smo se sestala z ustreznimi službami. Verjetno bodo nekateri razumeli ta hibridni pristop. Se pa strinjam s tem predlogom, da bi morali dejansko zadevo posredovati odboru za ustavne zadeve in to se bo tudi zgodilo. Sledi poročilo, še eno poročilo Domeniči, ki ni problematično. Gospod Domeniči, izvolite. Hvala lepa. Pravzaprav gre za natanko identično situacijo kot pri prejšnjem glasovanju. Glede na to, da se strinjam z kolegico Bowles, smo se tu znašli pred podobnim problemom. Če se politična stališča niso spremenila, potem bomo morali ravnati tako kot v prejšnjem primeru. Vam pa prepuščam tolmačenje, gospod predsedujoči. Yes, we... Bojim se, da bomo morali glasovati. Ne bo trajalo toliko časa, ampak kljub temu mislim, da moramo zadeve pregledati. Glasujemo torej o prvem bloku. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto z veliko večino. Sedaj pa ločeni predlogi, ki so dopustni, najprej številka štiri. Glasujemo. Ste vsi prepričani, kako ste glasovali? Kot je bilo rečeno, morda imajo nekateri teh predlogov sprememb dobro vsebino. Okay, gonna... Dobro,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 glasovanje naj bi bilo tu negativno. In to je napačno napisano na glasovalnem seznamu. Samo to sem želel povedati. Gospa Bowles, je vaš pristop enak kot pri prejšnjem? Da, dobro. Torej, to ni del svežne. Številka pet. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno.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 Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 11. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. In sedaj dopolnjen predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. In sedaj še osnutek zakonodajnega predloga. Glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto z veliko večino. Gospod Domeniči, ponovno ste prosili za besedo. Izvolite. Hvala lepa, predsedajoči. Zahvaljujem se tudi vam. To je bilo zelo posebno glasovanje. Znašli smo se namreč v zelo občutljivi situaciji, vendar pa bi se rad zahvalil vsem političnim skupinam, ki so podprle ta dogovor, še zlasti poročevalcem v senci. Dogovor je bil očitno trden in končno smo po dolgem času prišli do sprejetja tega predloga. Hvala lepa. Hvala tudi vam za vaš prispevek. Naslednje glasovanje je poročilo Valesa, večletni načrt za staleže Trske v Baljskem morju. Najprej predajam besedo poročevalcu za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Čaka nas glasovanje po glasovanju sledi obdobje pred uvedbo uredbe in v tem obdobju bo sklican tudi trialog. Nažalost pa je prišlo do spora glede pristojnosti med parlamentom in svetom, kar pomeni, da bo prišlo do zamude, nastala je institucionalna blokada, ki se nanaša pravzaprav na to, kako si tolmačimo člen 43.3 pogodbe o delovanju Evropske unije. Tam je namreč opredeljeno tudi to, na kakšen način naj se omeji ribolov. Svet se je že dogovoril o drugih ribih vrstah, stvari je vedno tolmačil na tak način, da so stvari bile bolj ugodne za svet. Pretirano omejevanje ribolova ima seveda svoje posledice na stalež rib, istočasno pa to vpliva tudi na institucije in njihove odnose. Hvala lepa. 15 predlogov sprememb podbora za ribištvo. O vseh glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeti. Predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog komisije, kot je bil spremenjen, za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa osnutek zakonodajne resolucije. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Čestitke gospodu Valesi. Sedaj poročilo Gallagher, ohranjanje ribolovnih virov preko tehničnih ukrepov. Uh, za zaščito morskih organizmov. Gospod Gallagher, želite besedo? Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu odbora za ribištvo bi predlagal, da preložimo glasovanje o tehničnem poročilu. Namreč Koordinatori so izrazili resne pomisleke včeraj na sestanku, tudi Gabriel Mato, predsednik odbora, je izrazil svoje pomisleke. Vse bolj se kaže, da ima Evropska unija ogromne težave s svetom, zlasti ko gre za dolgoročne ribolovne načrte in upravljanje z ribljimi staleži. Ti načrti so zelo pomembni, če želimo ohraniti ribolovne vire, če želimo ohraniti tudi vse tiste skupnosti, ki so odvisne od ribolova. Pri teh načrtih nismo dosegli kakšnega večjega napredka, odkar je začela veljati Lizbonska pogodba leta 2009. Ne vem, ali ni dovolj zanimanja na strani posameznih predsedstv, ali je razlog moč iskati kje druge. Napredka nismo dosegli, upamo, da bo irsko predsedstvo doseglo napredek na pragmatičen, realističen način. Jutri do povdne bomo imeli sestanek koordinatorjev, prihodnji teden pa bomo v odboru za ribištvo obravnavali nove predloge. Odbor je vložil veliko dela, veliko truda v reševanje tega vprašanja. Upam, da bomo dosegli napredek. Mislim pa, da bi svet moral spoštovati Evropski parlament. V zadnjih nekaj letih temu nismo bili priča. to poročilo morda res ne bo sprejeto, ampak osnovna uredba iz leta 1998 zaenkrat še velja. Nažalost pa irsko predsedstvo ni znalo začrtati poti naprej. Parlament nima druge možnosti, kot da blokira vsa ostala poročila, ki so trenutno v pripravi. Osnovna uredba bo torej ostala veljavna. Za zaključek, gospod predsedujoči, ne rečem samo to, da bom februarja morda podal podoben zahtevek, če do takrat ne bo prišlo do napredka. Ne želim prejudicirati razprave s predsedstvom. Na koncu pa bi rad prosil še za poimensko glasovanje v zvezi s tem, ali naj se preloži glasovanje v mojem poročilu. Hvala. Želi kdo podpreti ta predlog, da se preloži glasovanje? Kdo bi spregovoril par besed za? Želi kdo besedo? Gospod Davis. Hvala, predsedujoči. Sam odločno podpiram to, kar je povedal poročevalec. Če želimo spremeniti ribiško politiko, če želimo zagotoviti staleže rib, če želimo zagotoviti prihodnost ribičev, potem moramo razrešiti problem z dolgoletnimi načrti za upravljanje. Hvala. Želi kdo spregovoriti proti predlogu? Nihče se ne javlja prostovoljno, kar pomeni, da lahko kar poimensko glasujemo o predlogu, da se preloži glasovanje. Konec glasovanja sprejeto s 672 glasovi. Čestitke gospodu Gelagerju in veliko sreče med pogajanji. Sedaj pa poročilo gospoda Kazinija, sprememba poslovnika Evropskega parlamenta glede prednostnega vrstnega reda podpredsednikov izvoljenih s ploskanjem. Glasujemo o besedilu poslovnika, kvalificirana večina je tista, ki jo potrebujemo. Predlog dve, kdo je za? Roke gor. Proti. Bomo preverili, se opravičujem. Predlog dve. Glasujemo poimensko. Mislim, da je sicer zavrnjen. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 492 glasovi proti in 171 za. Gospod Kazini, drugi predlog je bil zavrnjen. Ostalih nekaj predlogov je s tem brezpredmetni. Gospod Kazini, želite besedo? 3, 4, 5 so brezpredmetni. Gospod Kazini je zadovoljen. Predlog 3? Ne, izvolite. Sem že povedal, da smo zavrnili 2, 3, 4 in 5. Mi smo naklonjeni prvotnemu predlogu komisije, torej podpiramo besedilo pri ena, pri vseh ostalih smo proti. Bolje enostavno ne more biti. No, ni tako zelo enostavno, ampak kakorkoli že. Nekateri vedo, da bodo izgubili pri tem glasovanju. Glasujemo torej o predlogu 3, kdo je za. Proti, vzdržani, zavrnjen. Štiri in pet sta s tem brezpredmetna. Predlog šest. Za, Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sedem. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Osem je brezpredmeten očitno. Potem pa glasujemo o predlogu o predlogu odločitvi, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Enostavno večino smo potrebovali. Sedaj pa predlog odbora za zaposlovanje v zvezi z jamstvom za mlade. Predlog štiri za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog pet za, proti, vzdržani, zavrnjen odstavek 2 poimensko glasujemo. Glasujte, prosim, drugi odstavek. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 4 v dveh delih. Prvi del za proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 5 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo dobro? osmi predlog spremembe. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 1. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 2. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 3. Za. Proti proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o predlogu resolucije v celoti, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto, hvala lepa odboru za zaposlovanje. Sedaj pa poročilo Kolarska Bobinska, vloga kohezijske politike EU pri izvajanju nove evropske energetske politike. Gospa Kolarska Bobinska želi besedo, izvolite. Ja Hvala lepa. Sama bi raje prosila za besedo po koncu glasovanja. Je to možno? Je možno. Lahko govorim torej potem, ko bo poročilo sprejeto? Ja, sem že rekel, da ja. Predlog pet, poimensko glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprej, ne, zavrnjeno. Predlog ena, prav tako poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog štiri, poimensko glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. Odstavek 3 v treh delih. Prvi del za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 6 za proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 13 za proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 14 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Ne, se upravičujem. Se upravičujem, glasujemo po imensko o prvem delu odstavka 14. Konec glasovanja. Sprejet. Tudi pri drugem delu glasujemo po imensko. Glasujemo o drugem delu odstavka 14. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 26. V dveh delih. Kdo je za? Prvi del proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 v dveh delih, prvi del za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno, kako in kaj preverjamo z elektronskim glasovanjem. Odstavek 35. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 v dveh delih, prvi del, kdo je za proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, ne se opravičujem, poimensko glasujemo o odstavku 42. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 43 v dveh delih. Prvi del za, proti. Še enkrat. 43 v dveh delih, prvi del, kdo je za. Proti. Vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 46 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 48 v dveh delih, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo predlog spremembe številka 2, glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 3. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Glasujemo o uvodni izjavi H v dveh delih iz prvotnega besedila. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del, za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Sedaj pa predlog resolucije. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Gospa Kolarska Bobinska, poročilo je bilo sprejeto z veliko večino, beseda je vaša. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, v ponedeljek je računsko sodišče objavilo račune oziroma poročilo o tem, kako se je porabljal denar v nekaterih državah članicah. Naj podarim, da mora komisija to revizijo in priporočila iz mojega poročila upoštevati. Pripravljamo naslednje programsko obdobje. Ne želimo, da bi kohezijska sredstva za energetiko šla v nič. Hvala lepa za podporo poročilu. Uh, Hvala za to pripombo. Kolegice in kolegi so to slišali, komisija se ukvarja s Facebookom v tem trenutku. Dvomim, da bodo prebrali poročilo, ko bo to na voljo. Naslednja točka je poročilo Gular izvedljivost uvedbe stabilnostnih obveznic. Predlog ena, poimensko. Glasujemo, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Vse ostalo je torej brezpredmetno. S tem smo zaključili z glasovanjem. Dobar tek in srečno novo leto. Okay. Predlagam, da kar nadaljujemo. Obrazložitev glasov. Najprej o spremembi koledarja. Gospod Sondergard je prvi na seznamu.